date. Evropska ljudska stranka, PES, Evropski konzervativci in reformisti in GUE NGL so mi podali predloge za imenovanje članov v parlamentarne odbore in interparlamentarne delegacije. Seznam teh imenovanj bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Če ne bo govorov, bodo ta imenovanja potrjena. Prav tako je odbor za pravne zadeve.